meine damen und herren ich Gospe in gospodje, prosim, če se usedete, nadaljevali bomo z našim zasedanjem. Naslednja točka dnevnega reda reda sta izjave Evropskega sveta in komisije eh, na temo sklepo zasedanja Evropskega sveta z 28. in 29. junija 2016. Najprej eh, daje besedo eh, predsedniku Evropskega sveta, gospodu Donaldu Tusku. Prisrčno dobrodošli, gospod Tusk, imate besedo. Hvala. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci.